Um, Spoštovani kolegi, naši najboljši poslanci so tukaj, tudi eh, naši uradniki. No, Aksel, ko se boš usedel, lahko res potrdimo to, kar sem pravkar povedal. Lep pozdrav, lep popovdne vsem skupaj nobenih obvestil nimam, preden začnemo. Zdi se mi, ampak eh, nisem v celoti prepričan, ampak res mi, zdi se mi, da ima Eleni danes eh, rojstni dan. Kaj ne? No, no, to bi bilo pa res eh, neprijetno, če bi to narobe slišal. tvoja šefica se je danes eh, najbolj razburila glede tega, kaj narediti glede tvojega rojstnega dneva. Torej, vse najboljše, Leni, za rojstni dan. Gospod Beker vam tudi želi veliko, veliko lepega ob rojstnem dnevu. Torej, še enkrat najlepša hvala vsem našim pomočnikom in eh, uradnikom. Kljub temu, da nimate rojstnega dneva, vseeno najlepša hvala. Tudi tistim, ki jih ni tukaj. Vse najboljše, pa še enkrat teleni. Tako. Tako pa naredimo še zadnji krok pred eh, poletjem. Hvala vsem, ki ste prišli na ta del sestanka. Nadaljujemo z temo pogodbe o dobavi digitalnih vsebin poročevalka je uh, Marju Lauristin. Tu je tudi nekaj poročevalcev v senci. Gre za predlog direktive o pogodbah o dobavi digitalne vsebine. Po pravilu 53 je naš eh, odbor pridruženi, odbor glavna pa sta Inko in Juri. Marju bo predstavila svoje mnenje, potem pa bomo dali besedo tudi poročevalcem v senci, če bodo to želeli. Izvoli, Marijo. Najlepša hvala. Ja, sedaj smo v oskem krogu kolegov in sodelavcev, ki eh, zelo dobro vedo, o čem smo govorili pri pripravi tega mnenja, tako da sem lahko čisto kratka. Ta dosje obravnavata odbora IMKO in Juri, mi pa pripravljamo tudi mnenje. Sodelovanje med temi tremi odbori je bilo izjemno dobro vse od začetka. Imeli smo kar nekaj sestankov poročevalcev v senci vseh teh treh odborov. Veliko razprav je bilo o področju uporabe. In sedaj na zadnjem sestanku smo skoraj prišli do dogovora. Predvsem tudi zaradi zelo aktivnega sodelovanja kolega Aksla Fosa, ki je poročevalec eh, za odbor Juri. Te pogodbe morajo biti usklajene, tako digitalni kot tudi nedigitalni del. Res pa je, da imamo veliko razpravo o tem, kako to razmejiti. Govorimo sedaj naprimer o avtomobilih, ki vozijo sami in potem je tukaj vprašanje, kaj je to sedaj digitalno ali ne. Prišli smo do rezultata, da bomo to uskladili na nek način in če gre za storitev, je, e, za katero se vsaj sumi, da je digitalna, jo bomo obravnavali kot digitalno vsebino. Nekaj težav je bilo povezanih tudi z vprašanjem, osebnih podatkov, to je v tretjem členu, v prvem odstavku. V osnutku direktive namreč piše, da bo direktiva veljala za vse vsebine, ki jih ponudniki dajo na voljo uporabnikom, v zameno za njih pa je potrebno plačati neko ceno. Ali pa če uh, uporabnik oziroma potrošnik uh, v zameno za te storitve ponudi osebne podatke ali kaj podobnega. To je zelo kontroverzen odstavek, zelo sporen odstavek in v našem osnutku mnenja smo že zapisali, da je to problematično. Gre za monetizacijo osebnih podatkov in to resnično predstavlja veliko težav. Še vedno potekajo razprave tudi za komisijo glede tega vprašanja. V osnutku pa smo torej že obeležili, da je to problematično. Pozitivni rezultat, ki je tudi v tem osnutku, pa je nekakšen praktični sporozum glede tega, da moramo to direktivo razviti na tak način, da bo usklajena z GDPR. Nov člen 19a ali nekaj podobnega bo namenjen prav temu. Torej, ta člen bo določil, da je potrebno izvajati GDPR v celoti. Še nekaj vprašanj se tukaj postavlja, o katerih je potrebno razpravljati. Naprimer, kaj se zgodi, ko se pogodba prekine? Katere osebne podatke eh, je potrebno vrniti uporabniku ali samo tiste, ki jih je eh, vnesel ali tudi tiste, ki jih je posredoval in tako naprej? Pa še vprašan, vprašanje glede škode. To ni toliko vprašanje zaščite osebnih podatkov, ampak bolj splošno vprašanje. Glavna težava, ki še nismo odpravili, je seveda eh, ta, to namenjanje um, osebnih podatkov v zameno za storitve. V Strasburu smo imeli sestanek poročevalcev v Senci in takrat uh, smo se dogovorili, da bi imeli razpravo eh, znotraj širšega kroga poročevalcev v senci prav o tem, ampak do tega ni prišlo. Ko smo se pogovarjali z komisijo, smo imeli še vedno različna mnenja glede tega. V tem eh, predlogu smo pri, priporočili nekakšno rešitev, ki pa ni končna. Torej, to se še razvija, čakamo na boljša priporočila. Rok za pri, predloga sprememb je uh, v avgustu, 31. avgusta, torej to je konec prvega delovnega tedna in upamo, da bo konec septembra pripravljena končna različica mnenja Libe. Hvala. Najlepša hvala, Marju. 31. avgust, torej še enkrat rok za posredovanje eh, predlogov spremembe. Tako, najlepša hvala poročevalcu v senci. Izvolite. Uh, Mario said, this is a... Gospod Boni, najlepša hvala je, ja, kot eh, je Mario povedala, je to še uh, odprto in da moramo nekaj stvari še do konca opredeliti. Hvala Mario za ta predlog mnenja. Mislim, da je to zelo dober osnutek, dober, dober začetek. Zagotoviti moramo visoko mero zaščite potrošnikov, ko gre za pogodbe o dobavi digitalnih vsebin. V glavnem poročilu želimo uskladiti, kolikor je le mogoče, um, pravna sredstva za digitalne vsebine in oprijemljive dobrine. Kot eh, je že Marijo povedala, se želimo osredotočiti v našem mnenju na težave povezane z osebnimi podatki. Sam resnično menim, da ne smemo ponovno izumljati nobenih eh, pravil, ki že obstajajo, naprimer eh, pri GDPR. To je glavni instrument za zaščito podatkov in tako mora tudi ostati. To je še posebej pomembno, zato ker gre pri tem predlogu za direktivo. Stopnja harmonizacije tukaj torej ne bo enaka kot v uredbi. Vsem mora biti jasno, da se določbe iz, DG, iz GDPR uveljavljajo tudi za osebne podatke znotraj te direktive. Ko govorimo o majhnih podjetjih in zagonskih podjetjih, želim zagotoviti, da ta ne bodo deležna prevelikega dodatnega bremena. To je povezano s tem, kar sem povedal prej. Obveze po GDPR bi morale biti uh, veljavne tudi za to direktivo in jih ne smemo podvajati. Kar pa se tiče drugih podatkov, tudi to je omenila Marijo, tukaj moramo biti bolj natančni, ko uporabljamo to besedo. To je ključno predvsem v povezavi za členoma 13 in 16 glede prekinitve pogodb in v povezavi za tem, kaj lahko potrošnik Eh, zahteva nazaj od eh, dobavitelja. Torej, katere podatke lahko, eh, je potrebno vrniti samodejno, katere pa ne in kako bo to delovalo. Pogodba bi morala eksplicitno navajati, kateri podatki se morajo dati na voljo v zameno za ponujene digitalne vsebine. po mojem mnenju, je bolje povedati, eh, da gre za podatke, ki jih eh, proizvede uporabnik. To bolje pojasni razmerje med ponudnikom in uporabnikom. Kot je povedala Marijo, moramo nadaljevati tudi za razpravo glede pogojev eh, za digitalne vsebine, ki so bile dane na voljo v zameno za osebne podatke tukaj stvari niso jasne in vsi poročevalci v senci bodo gotovo pripravljeni na to, da se ponovno sestavljamo, tako da na koncu pripravimo usklajeno mnenje, ki bo zagotov, zagotavljalo um, varstvo podatkov. Najlepša hvala. Jan, izvoli. Hvala lepa, rad bi se pridružil temu, eh, kar sta omenila kolega pred menoj. Izpostavil pa bi naslednje naša glavna odgovornost je to, da zagotovimo veljavnost eh, uredbe za varstvo podatkov, ki bo začela veljati od leta 2018 in tukaj ne smemo začeti z novo razpravo o spoštovanju osebnih podatkov. Ne. Sklicevati se moramo na ta pravila, ki veljajo ne samo za digitalne vsebine, ampak za vsa področja, kjer se uporabljajo osebni podatki osebni podatki v pogodbah se eh, lahko uporabijo kot eh, nadomestilo za plačilo, torej na mesto denarja. In v tem primeru mora biti zelo jasno, da je ta pogoj povezan z členom 7, četrtim odstavkom GDPR. -a. To pa pomeni, da bi se moral, moral sklic na ta člen jasno umestiti v besedilo zakonodajnega akta. Namreč mogoče včasih tudi ni možno, ni mogoče plačati za osebnimi podatki. Ne smemo kar tako razprodajati naših eh, pravic. Če tega ni mogoče izbrisati in se sklicati na uredbo, potem pa bi se morali vzdržati tega, da vnašamo tako določbo v besedilo. Namreč po mojem mnenju ustvarja samo dodatno negotovost in dodaten kaos na tem področju uporabe eh, na področju uporabniških podatkov. Torej to ne daje jasnosti potrošnikom. Hvala. Najlepša hvala, Aksel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, predsedujoči. Za začetek bi potrdil to, eh, kar je Marijo povedala na začetku. V tem širokem krogu poročevalcev v senci smo prišli relativno daleč. Uspelo nam je določiti razliko med eh, digitalnimi vsebinami in opremljivimi vsebinami vsaj v tolikšni meri, da smo lahko določili jasne smernice, ki bodo razumljive tudi uporabnikom. To je pomembno tako za podjetja, kot tudi za uporabnike. Moramo pripraviti dovolj jasno besedilo, tako da bodo vsi razumeli, kakšno je stanje. Predlog komisije sicer ni slab, morda je zelo inteligenten in eh, veliko pojasnjuje, ampak naš občutek je bil, da v tem predlogu ni jasno razvidno, katere eh, storitve torej predstavljajo digitalne vsebine, katere pa eh, dejanske upremljive storitve oziroma izdelke. To bi se lahko v prihodnosti tudi spremenilo, tako da je ta opredelitev problematična. Potem pa smo že govorili tudi o tem, eh, da v zameno za storitve oziroma digitalne vsebine ponudimo osebne podatke kot je povedal Jan, lahko eh, v bistvu osebne podatke razumemo kot valuto na nek način in to je lahko v pogodbenem razmerju eh, zapisano na nek eh, obvezujoč način, prav zato bi morali o tem dodatno razmisliti. Znotraj predloga, to je tudi Marijo povedala in napisala v svojem mnenju, smo ustanovili nekakšno dobro podlago za nadaljne delo. Mislim, da se nasplošno tukaj strinjamo, kar se tiče osebnih podatkov. Tukaj eh, je načeloma potrebno spoštovati novo uredbo za spoštovanje osebnih podatkov in njihovo zaščito. Kar se tiče podatkov za uh, pogodbo, o tem bi morali morda še enkrat razmisliti. To sem povedal tudi že zadnjič. Dobro bi bilo razmisliti o tem, kako obravnavati te osebne podatke znotraj eh, pogodbe. Tukaj moramo razlikovati med osebnimi podatki, ki so potrebni eh, za izpolnitev pogodbe in pa osebnimi podatki, ki ki bi lahko igrali vlogo, pa niso potrebni za izpolnitev pogodbe. Torej, o tem bi bilo dobro razmisliti. Kolega je omenil prej, da bi bilo smiselno pregledati tudi opredelitev drugih podatkov, torej kaj točno to pomeni in tako naprej. Drugi podatki so za moje pojme pač podatki, ki niso osebni podatki neke osebe. Res pa je, da bi morali tukaj eh, razmisliti bolj sistematično, kako takšne druge podatke obravnavati. Osnutek mnenja je zelo dober in mislim, da iz njega izhaja tudi to, da je GDPR ključen element, ki obravnava osebne podatke in da se moramo prav zato eh, sklicevati na ta mehanizem v vsakem primeru, ko je to potrebno. Hvala torej za osnutek tega mnenja, za katerega se najlepše zahvaljujem in upam, mislite, mislim, da smo na pravi poti. Hvala. Um... Najlepša hvala. Nihče drug ne želi spregovoriti in v tem primeru me zanima, ali želi komisija tukaj kaj dodati, ni vam pa ne tudi treba. Ja, najlepša hvala. Hvala, da ste mi dali besedo. Le nekaj kratkih komentarjev. Odzval bi se na to, kar so povedali poslanci. Vidim, da obstaja veliko strinjanje glede uporabe uh, uredbe GDPR. Tukaj se v celoti strinjamo z vami. Pri našem predlogu smo razmišljali, da bi parafrazirali določbe iz uredbe GDPR, uh, in sicer, da bi to ubesedili v, um, na način pogodbenega prava, ampak zdelo se mi je, da to morda ne bo dobro sprejeto v svetu. Svet je trenutno bolj pragmatičen, namreč pri praktičnih posledicah, kot je um, prekinitev pogodbe, tukaj se. Um, Sklicujemo na GDPR kot veljavno pravo za to področje. Torej, to je zelo zanimiv pristop in dobra smer, v katero bi lahko razvijali ta dosi. Ko v tem eh, kontekstu govorimo o drugih podatkih, smo to tudi mi razumeli tako kot gospod Fos. Drugi podatki so vsi drugi podatki razen osebnih podatkov. Prav zato je dobro povdariti, da v tretjem členu govorimo o področju uporabe koristnost tega termina drugi podatki je povezana z tem, kako se opredeli področje uporabe direktive. Prav zato bi bilo uh, morda koristno to zastaviti čim širše, tako da ne bomo ustvarjali razlik, s katerimi bi nasprotovali glavnemu cilju direktive, to pa je enaki pogoj za vse. Ne želimo si preveč razlik znotraj področja uporabe, namreč dobavitelji bi to lahko izkoristili tako, da izdelek eh, pravilno oblikujejo ali pa izberejo drugačen kanal, tako da se izognejo uporabi te direktive. Ko gre za podro eh, podrobnosti glede urejanja nekih eh, področji, naprimer govore je bilo o prekinitvi pogodbe in kaj se zgodi takrat z temi drugimi podatki, no takrat lahko potem uvedemo diferencijacijo teh drugih podatkov, ampak to je nasplošno podobno razmišljanju sveta. Tretja stvar, ki bi jo rad eh, omenil, pa je um, vdelana programska oprema. Torej programska oprema, ki je vključena v nek izdelek in vključuje določene podatke. Obstaja več različnih pristopov, ki smo jih razpravljali v svetu, pa tudi tukaj v vašem odboru. Tudi odbora Juri in Imko, ko razpravljata o digitalnih vsebinah, govorita o tem. Za nas je pomembno, da pridemo do rešitve, ki bo možna, ki bo uporabna tudi v prihodnosti in ki bo praktična ter pragmatična za potrošnike. Mi smo pripravili predlog, ne bom rekel, da je ta najboljša možna varijanta. Obstajajo tudi druge možnosti, ampak ne smemo pasti v to eh, past nekakšno, nekakšnih navidezno preprostih rešitev. Če bomo to razliko uh, ustvarili samo v primerih, ko gre za napako, naprimer nekdo pritisne gumb za. Um, vklop stroja za pranje perila. Potem pa se tukaj uporabljata dve različni zakonodajni podlagi, če stroj ne deluje. Ena za digitalne vsebine in druga za dejansko popravilo stroja. In to bi obremenilo potrošnika, namreč on bi moral vedeti sedaj, ali gre za digitalno napako ali za mehanično napako, tako da bi lahko razumel, katere pravice mora izkoristiti. In to bi bilo zelo, zelo zahtevno. Torej, potrebujemo praktične rešitve, ki bodo dobre za naše potrošnike, poleg tega pa mora biti ta rešitev pripravljena tudi na možen razvoj v prihodnosti. Poleg tega moramo upoštevati, da je sedaj večina ugrajene programske upreme takšna, da ni izjemno pomembna, v prihodnosti pa verjetno bo, ko se bo razvil internet stvari bolj. Potrebujemo torej rešitev, ki bo veljala za večino izdelkov sedaj, bo pa tudi primerna v prihodnosti, ko nam bo internet stvari prinesel novi val pametnih gospodinskih pripomočkov. In tudi takrat mora ta uh, rešitev upoštevati interese potrošnikov. Hvala. Eh, Najlepša hvala in eh, na zadnje še Marju. Izvoli, če želiš besedo. Hvala. Upam, da je ta kratka razprava pokazala, kako zapletene so dejansko te stvari. Že samo vprašanje področja uporabe je eh, težavno, kaj spada eh, v to področje in kaj ne. Še vedno je to predmet eh, razprav. Strinjam se, da je naš glavni cilj ta, da zagotovimo, da se uredba GDPR ustrezno upošteva pri izvajanju direktive in uh, upam, da bomo našli ustrezne rešitve. Tudi kar se tiče uh, tega, kar ste omenili. Še naprej bomo uh, delali na tem. Upam, da bomo vsi tukaj konec avgusta, tako bomo poskušali organizirati nekaj sestankov, tako da bomo pripravljeni v nizkem štartu. Še uh, preden bosta odbora Juri in Imko pripravila eh, končno besedilo, potrebujemo torej naše mnenje. Najlepša hvala, Marju, naša eh, poročevalka za digitalna vprašanja. Sedaj pa 19. Eh, točka na dnevnem redu gre za uvedbo mehanizma Evropske unije za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice. Poročevalka je Sofie Netfeld, pogovarjali se bomo o predlogih sprememb. Eh, dobili smo mandat eh, na plenarnem zasedanju in zato smo začeli s pripravo eh, zakonodaje za uvedbo mehanizma za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice. 21. aprila je gospa Inocveld predstavila poročilo, imeli smo na stotine predlogov sprememb, sedaj pa bomo o njih razpravljali in besedo bom kar predal Sofi, na to pa boste besedo dobili vsi ostali, ki želite sodelovati v razpravi. Sofi, izvoj. Okay, uh... Najlepša hvala. Mislim, da je to lahko zelo kratka izmenjava mnen. Najprej bi se rada zahvalila vsem uh, prisotnim in eh, neprisotnim poslancem in poslankam za uložene eh, predloge sprememb. 654 predlogov sprememb smo dobili, eh, to je kar visoka številka, so pa konstruktivni in dobri in to je dobra osnova za pripravo kompromisov. Na ta način lahko pripravimo celovit predlog po poletnem odmoru. Nekateri predlogi sprememb gredo v različne smeri, ampak eh, nekateri elementi so vključeni v vseh predlogih sprememb. Naprimer, načelo eh, spremljanja vseh držav članic. Ta eh, mehanizem se ne sme osredotočati na incidente, na krizne situacije, ampak mora spremljati države iz dneva v dan. To je to bistvo. Uh, Eh, potem pa se moramo vprašati, kako naj vse skupaj deluje. Nekaj elementov bi rada eh, izpostavila, verjetno bodo predmet nadaljnih razprav. Najprej vprašanje subsidijarnosti. To je seveda vključeno v pogodbo, eh, v pogodbe in k temu smo vsi zavezani, zagotoviti moramo, da enako velja tudi za države članice. Eh, te morajo imeti manevrski prostor za eh, nacionalne ločitve, ampak subsidiarnost seveda ne pomeni, in to je druga, eh, druga plat medalje, da vam ni treba izvajati in spoštovati načeli spogod. Najti moramo ustrezno ravnoteže. Na to uh, kvalitativno in eh, kvantitativno ocenjevanje, najti moramo dobro mešanico. Če smo zgolj kvantitativni, eh, bomo preveč statični, je pa res, da so kvantitativni podatki eh, bolj objektivni. Po drugi strani pa moramo upoštevati tudi kvalitativne analize. Na to se stava panela poskušala, bom upoštevati vse različne predloge sprememb. Pomembno je, je predvsem eh, to, da temu organu zaupajo vsi. To je ključnega pomena. LS predlaga, da zamenjamo eh, preglednico eh, s priporočili za države, to se mi ne zdi sporno. Verjetno bi bilo treba razpravljati tudi o naslednji temi, nisem namreč prepričana, če sem razumela predloge sprememb. To je načelo uh, ki pravi, da ne smemo izumljati novih instrumentov, ampak da moramo vključevati in razvijati tiste, ki že obstajajo. Nočem izumljati tople vode, nočem eh, vzpostavljati novih instrumentov, če to ni potrebno. Marsika že obstaja. Eh, in eh, prenosrembe 295, ki sem ga oblikovala, gre v tej smeri. Gre za zelo praktično zadevo, ki je popolnoma brezplačna, nikogar ne bo stala niti centa. Obstoječi instrumenti, kot je naprimer eh, preglednica pravosodja, kot eh, je eh, spremljanje medijske svobode in tako naprej, vse te zadeve bi lahko vključili v nekakšno schemo za predstavitev, ki bi potekala isti dan ali pa isti teden. In mislim, da bi s tem, ko bi eh, rezultate predstavili eh, istočasno, dali neko dodano vrednost eh, vsem tem instrumentom. Pomembno je, da bo ta mehanizem na to deležen široke podpore. Ne smejo zdati ostati zgolj pri neki manjši večini, potrebujemo široko podporo v parlamentu, v institucijah in v državah članicah. Sama sem se udeležila konference Kosaka prejšnji mesec in o tem smo se tam pogovarjali. Ugotovila sem, da so bili ljudje eh, kar precej odprti in pozitivni. Mislim, da je eh, tukaj priložnosti za nadaljne sodelovanje veliko. Postopek je naslednji. Tekom poletnega odmora bom eh, pripravila eh, kompromisne predloge, nadlegovala bom poročevalce v senci eh, z elektronsko pošto in s predlogi. Na to pa eh, je ideja ta, da na enem ali dveh sestankov s poročevalci v senci na koncu avgusta pripravimo končne predloge, glasujemo v odboru septembra in na plenarnem zasedanju tekom prvega plenarnega zasedanja oktobra če to ne bo mogoče, bomo vse skupaj preložili za nekaj tednov, svet eh, se ne bo eh, kar tako končal. Mislim, da lahko še vedno dobimo dober rezultat, tudi če malce zamudimo. Jutri nas čaka zadnje neformalno eh, zasedanje ob kosilu, imeli smo jih šest ali sedem strokovnjaki in govorili bomo o metodologiji kako eh, oblikovati takšno poročilo oziroma preglednico, kakorkoli že temu rečemo. Če koga to zanima, eh, se lahko tega dogodka odeležite. Moj urad, moja pisarna vam bo povedala, kako in kdaj. Hvala. Hvala, Sofi. Dva kolega sta prosila za besedo. Mikal, ki bo govoril o imenu eh, Franka Engelsa in na to še Silvi. Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Nadomeščam eh, Franka eh, Engla, poročevalca osenci skupine ELS. Vsi ste danes dobili sporočilo, ki ga je Frank poslal in v katerem obelodanja eh, njegova stališča. Naj spostavim glavna stališča. To je zelo pomembno poročilo in mislim, da se vsi glede tega strinjamo. To je seveda zelo pomembno tudi za skupino ELS in za franka kot našega poročevalca v senci. Veliko predlogov sprememb je bilo uloženih in Frank bi se rad zahvalil Sofine Tveld za uh, njeno delo, delo poročevalke. Uh, hvala za odprtost in pripravljenost za nadaljnje delo pri pripravi kompromisov. Jasno je, da so pristopi, preference in občutljive elementi eh, različne glede na posamezne skupine in posameznike kot takšne, ampak vseeno mora velika večina podpreti načelo. Frank meni, da moramo pripraviti eh, skupno vizijo tega mehanizma. Potrebujemo mehanizem, ki bo eh, spoštoval in zagotavljal spoštovanje eh, stalnosti vladavine prava. Pri tem moramo obrati skupen pristop, neko skupno logiko upravljanja znotraj Evropske unije. temu težimo vsi oziroma skoraj vsi. Sodelovanje institucij eh, držav članic in eh, zagotavljanje nacionalnega lasništva tega mehanizma lahko zagotovimo prek eh, različnih pravil znotraj mehanizma in to je dobra odločitev. Bolj vključujoči kot bomo, bolj kredibilen bo instrument. Vsi skupaj si moramo lastiti ta mehanizem tako, da bo deloval učinkovito. Frank meni tudi, da LS uh, podpira redno uh, ocenjevanje in spremljanje. Spremljati je treba uh, vladne prakse in uh, Frank meni, da so kvalitativne metode ocenjevanja boljše. Seveda pa uh, morajo ta načela, načela veljati za vse. Frank je pripričan, da bomo lahko s kompromisnimi predlogi podprli končni rezultat in upa, da bo to podprla velika večina. Še enkrat povdarja, eh, da je poročavka odprta za eh, predloge in da je zelo vključujoča. Frank se veseli nadaljnega sodelovanja, upa, da bomo lahko sprejeli dobro besedilo, ki bo zagotovilo delujoč eh, mehanizem zagotavljanja spoštovanja vladavine prava septembra. Z moje strani bi se rad zahvalil Sofi eh, kot poročevalki za odlično delo in odprto sodelovanje. Menim, da je ta mehanizem za eh, demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice nekaj, kar potrebujemo v Evropi. Hvala. Frank je zadovoljen s tabo, Sofi. To je dobro. Hvala. Silvija Ivon, prosim. Silvija Ivon. Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, Silvija je tudi zadovoljna z delom eh, gospe Interfeld, ki je pripravila zelo dober predlog eh, poročila in mislim, da je to zelo dobra podlaga za to, da bomo na koncu prijeli večino pri glasovanju za poročilo. Sama sem uložila veliko predlogov sprememb, ki ne želijo spremeniti načelne usmeritve tega poročila bi pa morda lahko dodali nekaj jasnosti k temu in poročilo naredili bolj natančno. Opozorila bi, nas, bi vas predvsem na dva eh, predloga sprememb, ki sta predvsem načeljne narave in prav zato prosim poročevalko, da o tem razpravlja za poročevalci v senci. Poročevalka je tukaj predlagala eh, sistem za nadzor izvajanja demokracije načela pravne države in temeljnih pravic, ki bo veljala, veljalo za evropske inštitucije, kot tudi za države članice. Po mojem mnenju to ni smiselno in to tudi nasprotuje naši, eh, našemu sklepu iz 10. junija 2015. Takrat smo se zavezali, da bomo pripravili mehanizem za evropske države, za države članice in na to se moramo tudi osredotočiti. Če bomo zamešali ti dve ravni, bo stvar še bolj zapletena. Pa še druga stvar v deveti točki tega poročila. Poročevalka predlaga, da bi 51. člen eh, listine temeljnih pravic izbrisali in da bi to listino spremenili v nekakšen katalog pravic v Evropski uniji. Sama mislim, da to ni pravilna pot. Ta predlog eh, namreč ne spoštuje področja uporabe listine temeljnih pravic. Ta namreč obvezuje evropske organe in eh, inštitucije velja pa za države članice samo takrat, ko te eh, uporabljajo evropsko pravo. Torej, velja samo takrat, ko nacionalne, nacionalne zakonodaje glede človekovih temeljnih pravic ne velja oziroma ko ne dosega tega nivoja. V tem primeru, eh, če bi izbrisali 51. člen, bi posegali v to uh, zakonodajo in to ni smiselno. Najlepša hvala. Upam, da bo Sofija Interfeld lahko si vzela nekaj dopusta poleti in da ne bo rabila celo poletje delati na tem. Hvala. Hvala. Kristin je prosila za besedo. Izvoli. Hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila Sofine Tvelt za upravljeno delo. Mislim, da je pripravila zelo eh, dober predlog. Sama sem uložila nekaj predlogov sprememb s kolegico Sidvigijom, s tem smo želeli eh, okrepiti eh, mehanizem za načelo pravne države, tako da bo vse skupaj zavezajoče. To je pomembno, tako kot je bilo pomembno zagotoviti ustrezno delovanje pakta za stabilnost in rast. Eh, zagotoviti moramo, da bodo države sledile pravilom. Biti moramo zelo eh, zavezujoči in ustrajni pri spoštovanju naših vrednot. Potrebujemo eh, ustrezno solidno pravno podlago, tako kot tudi pri ekonomskem upravljanju. Države članice, institucije in države kandidatke in vsi ostali imajo eh, nalogo, da spoštujejo naše vrednote in pravila. To je pomembno tudi, naprimer, ko se soočamo z določenimi izzivi, naprimer, kot eh, je delovanje Frontexa. Tudi to moramo vključiti v poročilo. Pri tem moramo eh, sprožiti kampanjo ozaveščanja državljanov in prebivalcev Evropske unije. Ti morajo vedeti, kakšne so, so njihove pravice številni ne vedo točno, kakšne so njihove pravice in kaj izhaja iz listine. Ravno zato morajo vsi uh, se zavedati in spoštovati temeljne vrednote Evropske unije. Spoštovati moramo tudi pravice uh, žrtev. S tem so povezane številne temeljne pravice, ki jih moramo spoštovati v Uniji. Zagotoviti moramo tudi vzajemno priznavanje uh, sklepov o eh, zaščiti žrtev, kar trenutno še ni eh, realnost v številnih držav članicah. Sedmi člen je treba reformirati, spremeniti moramo pravila, tako da bomo lahko lažje sprožili ta mehanizem in da bomo zagotovili konkretne rezultate pri eh, spoštovanju temeljnih pravic. Spoštovati je treba ta pravila in predvideti sankcije, kot je naprimer zamrznitev pravice glasovanja v svetu. Še enkrat hvala, Sofi. Bogodare, gospodin predsedatel. Gospod Radev. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi čestital poročevalki za dobro upravljeno delo pri tem zelo težkem eh, vprašanju. Če se želi država pridružiti Evropski uniji, mora izpolniti kriterije iz Kopenhavna. Kot veste, komisija pripravlja in objavlja letna poročila o napredku vsake države kandidatke. Ampak ta nadzor naenkrat na to izgine, ko je država postala članica Evropske unije. Eh, lahko prihaja do korupcije, do kršitev eh, vladavine prava, ampak tega eh, ne moremo nujno ugotoviti glede na študije posameznikov in strokovnjakov, se to dogaja po celotni Evropski uniji. Do tega prihaja v praktično vseh državah članicah. Ravno zato je mehanizem za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice izjemno pomemben. Zagotoviti moramo uh, reden, objektiven. Uh, nadzor nad celotno Evropsko unijo. Tega mehanizma ne smemo zlorabljati v politične namene ne smemo s prstom kazati na posamezne države, spoštovati moramo subsidijarnost in neodvisnost držav, članic. Spremljanje morajo izvajati eh, neodvisni strokovnjaki za ustavno pravo, informacije, s katerimi razpolagajo, morajo biti na voljo javnosti, tako da se izognemo kakršni eh, koli problematiki eh, v zvezi z njihovo neodvisnostjo. za Bolgarijo in Romunijo je treba odpraviti eh, ločene mehanizme, vse eh, države morajo biti obravnavane enako. Zato eh, pa moramo zagotoviti zaupanje v evropski projekt. Hvala, gospod Jurek. Ogromnem vznam. Najlepša hvala. Mislim, da je Sofija Inetfeld resnično zavezana k temu poročilu. In na tem sem eh, navdušen. Sem pa obenem eh, malce. Uh, zaskrbljen zaradi smeri, ki jo ubira. Mislim, da gremo v navskrižju uh, z določenimi uh, členi pogodb. Naprimer, sedmi člen eh, pogodbe Evropske unije, tam imamo zelo visok eh, prak za definicijo kršitve temeljnih vrednot. Prak v eh, pogodbi je štiripetinski in to je precej višji prak kot pa naprimer tisti, ki obstaja za amandma Eh, ustave v številnih državah. Demokracija je temeljno načelo in eh, demokracija pomeni, da smo različni, da so eh, naše oblike demokracije različne. Stalni mehanizem pa bo zgolj okrepil konflikte, ki jih je tako ali tako že preveč. Slišali smo več poslancev in poslank eh, tega parlamenta, ki so dejali, da bi eh, naše življenje eh, bilo boljše, lažje, če bi Britanci zapustili Evropsko unijo. Mikal Boni je predstavil stališče Franka Engla. Finančne kazni za države, ki ne sodelujejo pri migracijski politiki, niso povezane eh, s tem, da želi nekdo eh, v roke vzeti denar, gre za to, če kdo želi eh, biti del Evropske unije ali ne. To je tisto vprašanje. In če želimo sodelovati, potem moramo biti zmerni, ko s prstom kažemo drug na drugega. Če si pogledamo zadnji referendum na Irskem, naprimer, kot primer, je bilo uh, načelo enakih pravic uh, nekako pozabljeno v referendumu. Mislim, da se dogajajo resne stvari na nacionalni ravni in evropski ravni ni prav, da uporabljamo takšne ideološke instrumente. Če je cilj tukaj eh, razdeli in deli in vlada, je prav. Če pa je naš cilj eh, ta, da nekateri želijo biti v Evropski uniji, drugi pa se želimo znebiti, prav si bom zabeležil. Um, Barbara Spinelli. Hvala. Še enkrat eh, naj se zahvalim poročevalki za opravljeno delo v zadnjih mesecih in za delo, ki ga bo opravila s predlogi sprememb in kompromisnimi predlogi sprememb, eh, s katerimi je poskusila združiti razne pripombe političnih skupin. Sofija je pokazala veliko sposobnost. Um, poslušanja, prisluhnila je vsem, tudi so civilni družbi in zaradi tega z zaupanjem eh, pričakujem nadaljne delo v zvezi s kompromisnimi predlogi sprememb. Prav gotovo bomo imeli priložnost eh, razpravljati o teh stvareh na naslednjih srečanjih s poročevalci v Senci. Tokrat bi želela navesti e, štiri prednostne točke, ki, na katerih temelijo predlogi spremem, ki se jih e, podala v imenu svoje skupin, politične skupine. Um, najprej naj povem, da si eh, želim, da kompromisni predlogi sprememb ne bi privedli do razvodenitve eh, temeljnih eh, načel tega instrumenta, katerega namen je, da postavimo v ospredje temeljne pravice in svoboščine, hkrati razpolaganje z učinkovitim orodjem za ocenjevanje njihovega spoštovanja. Ta instrument mora biti učinkovit in politično nepristranski, tako kot je tudi v namerah poročevalke. Nepristranskost, po mojem mnenju, bi morala preprečiti razdrobljenost in eh, nek selektivni pristop, katerega eh, se boji tudi kolega, ki je govoril pred mano. Vzpostavitev takega instrumenta stremi za tem, da se zagotovi konkretnost obveznostim, ki izhajajo iz pogodbi in iz listine o temeljnih svoboščinah, Izhodišče je to, da se danji sedmi člen, ki je bil poimenovan tudi eh, jedrska eh, opcija, eh, nima potrebne kredibilnosti za zagotavljanje nepristranskosti in konkretnosti. Zato ponavljam to, kar sem že povedala svoj čas. Soglašam se poročevalko glede potrebe potrem, da se ukine 51. člen ker samo na tak način bo lahko listina postala prava Bill of Rights, eh, torej listina o pravicah unije. Drugič, razširitev omenjenega instrumenta na institucije in na druge organe unije. Spodbujanje in eh, varovanje temeljnih svoboščin je bistvena dolžnost, In eh, to eh, je utemeljeno ne samo, in osnovano ne samo v uh, listini, ampak tudi v številnih drugih mednarodnih instrumentih. Gre za uh, horizontalno obveznost, ki ni vezana na naslovnika. Uh, in eh, zato ne moramo imeti konkretnih eh, prvorazrednih in eh, drugorazrednih naslovnikov, torej ne moramo imeti enih, enih naslovnikov, ki jih lahko kritiziramo, druge pa, ki so nedotakljivi. Zato lahko pridemo samo do nekega instrumenta, ki naj vključuje tako države članice, kot tudi druge subjekte, akterje, ki delujejo znotraj Unije. Kar je pomembno, po mojem mnenju, je to, da ponovno spostavimo zaupanje, In zato mislim, da Unija, ko a, a, poziva k spoštovanju a, pravil, mora sama dokazati, da, ona, da sama spoštuje ta pravila, kajti drugače bodo samo prazne besede in prihajalo bo do večjega, vedno večje oddaljenosti državljanov od, a, od Evropske unije, ki, na katere bodo gledali kot na neko oddaljeno birokracijo. Tretja točka, odeležba in vključevanje civilne družbe družbe državljanov. Kot sem že povedala, sem, eh, se mi zdi, da je Sofi ta točka zelo pri srcu. V predlogih, ki sem jih eh, vložila, eh, pozivamo k temu, da naj državljani dejansko dajo slišati svoj glas in imajo ulo, aktivno vlogo v novem orodju. Civilna družba naj bo sestavni del v funkciji spodbojanja in varovanja temeljnih pravic. Upam tudi, da boste upoštevali naše predloge v zvezi s krepitvijo že obstoječih instrumentov za udeležbo. Mislim konkretno na državljansko pobudo in tudi na nove instrumente, eh, na katerih se jih lahko državljani poslužujejo za eh, uveljavljanje svojih pravic, kot je naprimer Evropsko sodišče, potem eh, ukrepanje potrošnikov. Uh, potem uh, prej smo se pogovarjali o Grexitu, zdaj se pogovarjamo o Brexitu, ampak more biti nizozemski referendum in avstrijske volitve kažejo na globoko vrzel, ki nastaja med institucijami in državljani. Zato moramo torej ponovno vzpostaviti to, a, a, to zaupanje, a, ki si ga nismo zaslužili in dati novega zagona Evropskemu načrtu. Četrta točka socialne pravice. Zahtevamo, da a, te pravice postanjo, postanjo merilo za ocenjevanje izvajanja obveznosti, tako kot tudi civilne, a, dolž, dolž, civilne pravice. Ekonomska in finančna kriza, vključno tudi z ukrepi za, za njeno reševanje, eh, je privedla do tega, da je ponovno zaživelo v Evropi, eh, zaživelo v Evropi spravo socialno vprašanje. Tako ga tudi državljani zaznavajo. Torej ta obnova, ta prenova ne more mimo polnega uveljavljanja tudi socialnih pravic. In s tem zaključujem, In uh, seveda želim vsem veliko uspeha in predvsem Sofi in se ji tudi zahvaljujem. Hvala, Barbara. Soraja Post je naslednja. Eh, Najlepša hvala. Tudi sama sem želila podpreti Sofi in pa poročevalci v senci in se jim zahvaliti za opravljeno delo smo sicer v zadnji fazi, sploh glede eh, na to, kakšna je politična situacija, koliko je euroskepticizma in eh, skrajni čas je, da nekaj naredimo. Potrebujemo eh, kazalnike, s katerimi bo lahko merili, kako države članice in institucije spoštujejo zahteve z področja človekovih pravic. Ne smemo eh, izumljati tople vode, ampak eh, okrepiti moramo določene instrumente, določena pravila. Pritisniti moramo na Evropsko komisijo, tako da bo eh, komisija izvajala ta pravila. človekove pravice morajo imeti eh, enak eh, status kot eh, ekonomske zadeve in tako naprej. Podpiramo vse skupaj. Hvala. Hvala, Ulrike Lunaček. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada najprej zahvalila Sofiji Netver za odlično upravljeno delo. Hvala, mislim, da je to dober predlog veseli me, da vam je uspelo, da nam je uspelo vključiti eh, veliko različnih elementov v to besedilo. Ne zgodi se tako pogosto, da se strinjam z vsem, kar eh, pravi poročevalec v senci skupine ELS in mislim, da bo to pomemben korak naprej, še posebej v teh eh, časih, kot smo že slišali, ko v številnih državah članicah, tudi v moji, državljani vedno pogosteje zauzemajo eh, bolj skeptična stališča, a ni nam všeč, kar počnemo in tako naprej. Mislim, da je to pomemben korak naprej. Upam, da nam bo uspelo vse skupaj sprejeti eh, naprej v odboru na to, na plenarnem zasedanju in na to doseči konsens v eh, svetu. Potrebujemo mehanizem, ki ne bo s prstom kazal zgolj na eno državo, članico v enem trenutku in na to na druge države članice v drugem trenutku. Kot sem že večkrat dejala v tem odboru Libe, se spomnim, kaj se je dogajalo eh, leta 2000 v Avstriji, ko je desničarska vlada eh, prevzela vajeti in takrat so bile sprožene tako imenovane sankcije proti eh, Avstriji. Takrat sem bila nacionalna poslanka, moja skupina je bila za te sankcije, ampak težava je bila ta, da ni bilo nekega pravega mehanizma, nismo imeli neke izhodne strategije. In eh, v Avstriji imamo še vedno toliko skepticizma do Evropske unije ravno zaradi tega, zaradi neobstoječega mehanizma v tej fazi. Ljudje so se namreč združili proti drugim v uh, Bruslju. In uh, na ta način bomo razbili ta uh, skupni jaz, to skupino ljudi, ki potem napada Bruselj. In uh, tako pravi tudi uh, Frank Engel. Nekateri pravijo, da to uh, povzroča več konfliktov in tako naprej. Ne, gre za to, da. Uh, vse države članice obravnavamo enako in da obravnavamo vse države članice. Nihče ni uh, perfekten, vedno lahko gre kaj po zlu. Hvala torej za upravljeno delo, hvala za eh, oblikovan postopek in prepričana sem, da vas sicer čaka delovno poletje, eh, ampak da se lahko eh, po tem poletju nadejamo dobrih kompromisov. Še nekaj bi rada izpostavila. Sama se veliko ukvarjam eh, z vprašanjem širitve, še posebej kar se, ti, širitve, še posebej, kar se tiče Zahodnega Balkana in pri kopenhavnskih eh, kriterijih in spet citiram Franka Engla. Mora to, kar velja za države kandidatke, veljati tudi za države članice. Zakaj to ni tako jasno? Zakaj bi morale države Zahodnega Balkana več narediti na področju temeljnih pravic, svobode medijev, vladavine prava in tako naprej, če tega ne zahtevamo od vlastnih držav članic v Evropski uniji. In na to eh, napad na tako imenovane nove države članice. Spomnim se teh razprav leta 2009, v začetku leta, takrat smo se pogovarjali o eh, resoluciji, ki bi jo lahko pripravili na temo eh, nadzora nad mediji, ki ga izvaja gospod Berlusconi, gre za Italijo, eno od ustanovnih eh, članic Evropske unije. Gre torej za to, da se lahko primerja med različnimi državami članicami in da se lahko marsikaj česa naučimo drug od drugega. Upam, da bomo lahko torej zbrali eh, široko podporo in da eh, ljudje ne bodo proti vzpostavitvi takega mehanizma. S tem bomo namreč zagotovili, da bo državljani verjeli ponovno v cilje te skupne Evropske unije. Toliko nasplošno, sedaj pa sem želel podati še en specifičen komentar v zvezi z enim od mojih predlogov sprememb. Pozdravljamo to možnost eh, postopka zagotavljanja kršitev na osnovi eh, drugega člena. Po mojem mnenju to že obstaja, eh, to možnost že imamo, zato smo vložili ta predlog spremembe. Vse! pa strinjam z besedilom, eh, da moramo zadeve pojasniti, razjasniti. Postopki za ugotavljanje kršitev morajo potekati tudi na podlagi drugega člena. Če pride do kršitve drugega člena eh, o temeljnih eh, vrednotah pogodbe. Upam, da boste podprli ta predlog spremembe in tudi nekatere druge amandmaje, ki smo jih vložili. Sama upam, ne, sama vidim to kot pomemben korak naprej, zato da bodo ljudje, da bodo državljani ponovno z nami, da bodo ponovno uh, zaupali Evropske unije, da bo Evropska unija kredibilnejša. Hvala. Hvala lepa. Zadnja dva govornika. Prosil bi jo, da sta čim krajša. Gospod Lopes Aguilar, na to pa Mario Lauristin generosidad del presidente para. Hvala, zahvaljujem se predsedniku za njegovo radodarnost. Moramo se tudi spomniti, da pri našem delu govorimo tudi o kopenhavenski dilemi, ki eh, ne zadeva samo eh, novejših članic, ampak tudi zadeva starejše članice, tudi tiste, ki imajo zelo dolgo demokratično tradicijo ali ki pa prihajajo eh, na eni strani, pa tiste, ki prihajajo iz preteklosti diktatura. To velja za vse eh, članice Evropske unije, tudi najstarejše članice, ki bi lahko bile izuzete vsakršnega suma, ampak tudi tiste včasih ne spoštujejo Kobenhavenske konvencije. Evropska unija obstaja že da dolga desetletja naj spregovorim tudi o svoji državi, kot tudi o vseh ostalih članicah. In um, ugotavljam, da pri vseh obstajajo dolo, lahko določene težave. Vsekakor cenim delo, ki ga je opravila uh, Sofija Intveld uh, pri tem poročilu. V svojih predlogih sem poskusil uh, izrisati uh, to idejo. Eden izmed meril, ki jih je treba upoštevati, um, je to, da. Uh, kakovost pravne pomoči eh, in pravica do obrambe morata biti ena izmed ključnih elementov pri dostopanju do pravosodja, do pravičnega sojenja. Zato v svojih eh, predlogih sprememb sem zaprosil, da se vključijo tudi predstavniki, predstavniki eh, torej, strokovnih združen odvetnikov oziroma da se tudi eh, priznava brezplačno pravno eh, zastopanje za tiste, ki nimajo denarja, da si plačajo svojega odvetnika. To je eden od elementov, od znakov, najbolj očitnih znakov, eh, ki kažejo na obstoj pravne države. To naj izjavim tudi kot bivši pravosodni minister. Torej, odvetniki, pravniki so jamstvo za pravno državo, so jamstvo za zagotavljanje ustrezne obrambe pred sodišči in tudi obrambo temeljnih eh, pravic eh, številnih eh, državljanov. Hvala lepa, gospa Lauristin. Hvala. Torej, jaz tudi naj spomnim ta učinek odpravljanja razlik in razkoraka med novimi in starimi članicami moramo ustvariti večje zaupanje tudi pri, eh, tudi pri državljanih novih članicah, zato da ne bojo imeli obči, učinka, občutka obsoja dvojnih standardov. Uh, torej, moramo biti pozorni tudi na javnost. Imam dolge izkušnje uh, um, delovanja na področju pravic manjšin. Vem, da uh, večkrat uh, rezultati, ki jih dosegamo na tem področju, niso predmet uh, oglaševanja, ozaveščanja in to ne pomaga. Uh, Torej, um, ne smemo teh uh, rezultatov ohranjati samo znotraj uh, sten uh, naših institucij, ampak moramo najti tudi nek način ozaveščanja in širjenja teh um, dosežkov. Zahvaljujemo se Sofi Indveld za to delo in naj, naj opozorim, da vsi koordinatori iz tega odbora Eh, pač obozarjajo na to, da eh, je res hudo dejstvo, da ne razpolagamo z ustreznih eh, mehanizmi. Tak primer je bila Avstrija leta 2002. In takrat eh, kot eh, mladi eh, član tega parlamenta v letu dve, seveda sem ugotavljal, da je pač lahko zelo zanimivo, če si na pravi strani. In zanimivo je bilo gledati, kako se je Evropska unija zabavala brez ustreznega mehanizma. Potem pa v zadnjem mandatu sem ugotovil, da vsi incidenti v različnih državah, do katerih je prihajalo, In ne glede na obarvanost vlade, če smem povedati, kolegi, torej vsi problemi, ki so nastajali na vladni ravni, so bili predmet razprav v našem odboru. Naj so to Romi v Franciji oziroma medijski zakon v drugi državi. Uh, In torej želim čestitati Sofi in tudi želim čestitati za kakavost razprave med različnimi člani in čestitati za kakavost vloženih, predlo, vloženih predlogov sprememb, kajti vsi smo nekako pozabili na stare navade napadanja drug drugega in smo se združili za izboljšanje kakavosti tega mehanizma zato da, ga, a, da iz tega naredim, naredimo primirno orodje, na čemer je e, Sofi vedno ustrajala. E, ustrajala je na tem, da moramo tako napredovati in sem zadovoljen, da a, se je to potem uveljavilo. Po koncu poletja mislim, da bomo vsi lahko ugotovili, kako resno je bilo naše delo, odgovorno pri oblikovanju tega mehanizma, pri katerem, a, okrog katerega so se e, strnili, us, strnile vse glavne politične ciljne skupine. In torej to bo dokončen mehanizem, ki bo izvedljiv eh, in eh, s katerim se bomo lahko predstavili tudi pred svetom, kajti moramo biti resni in odgovorni. Tudi ob upoštevanju nedavnih dogodkov, ob upoštevanju Brexita moramo imeti eh, kredibilen evropski mehanizem, lahko imamo evropsko zakonodajo, moramo imeti neko trdno zakonodajo. moramo pozabiti na razprtija in torej včasih pač imam to težnjo, da tudi v odboru Libe nekako se zgledujem po lastnih prepričanjih, ampak res včasih moramo to premostiti in imeti nek celovit pregled nad vsem, kako so se stvari dogajali skozi leta in Sophie Invel je pravilno poudarila, da instrument ni bil kredibilen konec koncev, zato moramo stvar jemati zelo resno in upam, da ob koncu z temi zadnjimi eh, pač eh, še eh, popravki oziroma s tem z to zadnjo etapo pri oblikovanju tega besedila bomo lahko oblikovali dokument in dokazali svetu, kako odgovoren je naš prispevek za oblikovanje ustreznega instrumenta, zato da bomo imeli skupne standarde in naj tudi dodam, da na tak način bomo tudi mi zaščiteni. Nekateri trdijo pač, da nimamo ustreznih mehanizmov. Nekateri člani mislijo, da ne bodo ustrezno zaščiteni, če, bodo, imeli, če bodo prihajali iz pač določene države, kjer ni ustreznih mehanizmov, tako pa bomo imeli nek standard za vse. In torej še enkrat naj se vam eh, zahvalim za iskreno razpravo. In, uh, Frank Engel je eh, v imenu stranke EPP prek kolege Bonija eh, dejansko tudi čestital eh, Sofi za opravljeno delo, zato se ji še enkrat zahvaljujemo in ji želimo veliko sreče v tej zadnji etapi njenega dela v imenu odbora si bomo seveda prav gotovo prizadevali in eh, bomo spodbudili vse kolege, da naj pripravijo svoje ključne amandmaje in potem pa bomo še dalje spremljali postopek. Torej še enkrat hvala in imamo še zadnjo točko na dnevnem redu, točko 20. Mm, spregovorila bo poročevalka Bodil Valero in sicer o sporazumu med EU in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov. listov. E, torej rok za vložitev s predlogom sprememb je 18. julija, to je pomembna točka. Ne vem, če morda še kdo želi ostati v dvorani, eh, bomo takoj predali besedo gospe Valero. Hvala lepa. Torej, spregovorili bomo. Ne, bom govorila švedsko, pravi eh, poročevalka. Tako sem si želela od vsega začetka. Danes uh, želim spregovoriti o odpravi vizumske obveznosti za eh, diplomate iz Kitajske. Gre torej za odpravo vizumske obveznosti. To ni zelo sporno, tako vedo tudi uh, poročevalci v senci, ki so danes tu, ampak imeli pa smo neko nejasno točko. Prosili smo komisijo, da nam odgovori v zvezi s tem. In Komisija je povedala, da pravzaprav gre za približno 120 tisoč diplomatskih potnih listov, ki bi bili zajeti v ta ukrep, ampak ni, vse države niso pa podale svojega odgovora, zato bi se morda ta številka lahko, bi lahko poskočila do 500 tisoč takih potnih listov. In uh, število prepustnic pa bi znašalo približno 5000-6000 uh, takih dokumentov. Uh, pa bi, Kitajci pa bi imeli približno 30 tisoč diplomatskih potnih listov, ki bi se lahko okoristili s tem sistemom. Kitajska je zelo velika država in upam, da v prihodnje bomo lahko. Uh, imeli odpravo vizumske obveznosti tudi za druge imetnike navadnih potnih listov, ampak eh, moramo spremljati stanje človekovih pravic eh, v državi, potem eh, število tudi smrtnih, um, smrtnih kazni, do katerih prihaja. To je vse treba spremljati. Za izvajanje tega sporazuma bo vzpostavljen skupni strokovni odbor in v tem eh, skupnem strokovnem odboru imamo samo predstavnika komisije. Glede na to, da je to vprašanje, ki terja tudi odobritev parlamenta, mislim, da bi bilo primerno, da bi tudi Evropski parlament bil tako ali drugače vključen ali s tem, da ima svoje predstavnike v tem skupnem zboru ali pa vsaj z rednim informiranjem parlamenta po uh, mojem mnenju, tako kot sem tudi že povdarila, uh, eh, prihaja do podpisovanja teh eh, sporazumov o odpravi vizumske obveznosti. prihaja do, in do začas, začasnega uveljavljanja še preden parlament iz, poda svojo odobritev. In to ni pravilni postopek. To bi lahko bilo nasprotno eh, členu 118 iz pogodbe. Sicer pa, kar zadeva vse ostale vidike, nimamo težav eh, s tem eh, sporazumom. Rok za vložitev predlog spremembe zapade 18. julija, ampak lahko podate samo postopkovne predloge sprememb. Glasovali bomo tu na odboru 5. septembra letos in mislim, da zdaj lahko predam besedo poročevalcem v senci, če želijo kaj dodati. Hvala lepa, gospa Valero. Gospod Savama je zaprosil za besedo v imenu ELS. Hvala, predsednik. Hvala lepa. Zahvaljujemo se poročevalki. Moram reči, da nimamo nikakršnih težav s tem dokumentov, nimamo ničesar dodati. Ja, zelo lepo je, da ste prišli sem na sejo, samo da poveste, da cenite tako, kot je bilo delo upravljeno in da nimate težav. V redu, potem rok za vložitev predlogu spremembi je 18. juli, ampak se oproščam, morda komisija želi še kaj dodati. Ja, čisto na kratko, zahvaljujemo se poročevalki in odboru za podporo pri a, eh, oblikovanju tega poročila. Eh, vedno smo zadovoljni, ko lahko zagotovimo določene informacije. Seveda in to je naša institucionalna uloga, da se izpogajamo v zvezi s temi sporazumi. In uh, to je pač pristojnost, ki jo imamo, da zastopamo unijo v teh zunanjih odnosih, ampak tako kot smo že prej povedali v zvezi s temi odpravami vizumske obveznosti, vedno bomo stopili pred parlament, zato da vas seznanimo z najnovejšimi premiki. Uh, In um, torej vi ste omenjali tudi možnost razširitve te odprave na druge državljane Kitajske. To seveda ni stvar, ki bi se zgodila kar tako čez noč, ampak uh, s Kitajsko eh, pa predvidevamo tudi druge, um, druge um, vrste olajšav za izdajanje vizumov in uh, potekajo torej uh, pogovori ravno za uh, olajšave pri um, izdajanju vizumov za navadne potne liste. V redu, torej m, mm, rok za predlog sprememb je 18. juli, lahko vložite samo postopkovne predloge sprememb. Zdaj pa imamo še točko 21, to je točka razno, ne vem, če želite kaj dodati. Naslednja seja bo potekala 21, 31. augusta. Zahvaljujem se vsem, ki so ostali v dvorani in posebno se zahvaljujem tudi tolmačan za opravljeno delo tudi zato, ker so nam dopodne eh, dovolili prekoračenje delovnega časa, pravi predsednik. Zahvaljujem se izredno tudi vsem članom odbora, ki so še v dvorani, sodelavcem, ki nam pomagajo pri delu in eh, zahvaljujem se članom predsedstva in eh, pozdravljam vse, tudi tiste, ki niso tu med nami, torej lepo poletje in nasvidenje po poletnem odboru.